Yes, we have to start the meeting. We... Začeti moramo. Že zamujamo. Sem pa želela zagotoviti, da se člani prebudijo in se spravi iz postele. Očitno nas je nekaj uspelo priti. Pozdravila bi med nami Toma Beversa, ki je predsednik odbora za zaposlovanje. Emko in Tomasa Dominika, ki je predsednik odbora za socialno varstvo SPC. Najprej bom dala besedo gospodu Beversu. Mislim, da Mnogi v tem odboru poznajo vašo organizacijo in vaš položaj v sistemu, vendar bi vas prosila, da za nove člane v našem odboru na začetku predstavite, kakšni so naši odnosi in kam se umeščate v svetu. Izvolite. Lepa, gospa. Predsedujoča in dobro jutro. Po vzpostavitvi leta 1999 v skladu s 848 členo je EMKO glavni pripravljalni organ za EPSKO svet in upravlja z zaposlovalno strategijo. Ta strategija je bila najprej vključena v eh, strategijo EU, zdaj pa je v evropskem semestru. Imamo 17 let izkušenj pri koordinaciji zaposlovanje politike držav članic, tako kar zadeva konvergenčnost in očinkovitost teh politik, eh, kjer se treba prilagajati potrebam posamezne države. V semestru imamo nekaj ključnih eh, nalog. Ko je komisija mm, predstavila svoje letno poročilo o rasti in eh, poročilo o zaposlovanju, smo pripravili osnutke sklepov sveta z ključnimi sporočili v teh sklepih, eh, ki jih pripravljamo za eh, EPSKO svet. Maja, ko bodo države članice pripravili svoje reformne programe, jih bomo pregledali. Potem bo komisija pripravila mm, priporočila za države in potem jih bomo spremenili, preden postajo priporočila sveta junija ali ali julija. Vsako leto pripravimo pregled teh eh, pri poročil z eh, multilateralnim nadzornim programom, tako da dobimo multilateralni pogled na dosežen razvoj. Eh, to je naporen postopek, katerega veliko vlagamo in zagotavljamo rezultate politike zaposlovanja, da se obravnavajo poglobljeno in temeljijo na dejstvih in prihajamo do jasnih dejstev v tem semestru. Smo že poročili priporočila glede brezposelnosti mladih v mesecu decembra. To je za MKO prioritetna naloga, saj imamo eksplicitno nalogo, da se prejemljamo izvajanje garancije za mlade, jamstva za mlade. Upravimo tudi reformo socialnih eh, storitev. V naslednjih mesecih pa bomo upravili revizijo kot prejšnjih letih. Bomo sodelovali z drugimi odbori, ki so za to pristojni, kot je odbor za socialne zadeve in odbor za gospodarsko politiko, kar zadeva plače in obdavčevanje. Na osnovi teh eh, pregledov smo 2004 spremenili mnoga priporočila, ki jih je komisija poslala v naš odbor in vse te spremembe so bile potem eh, potrjene strani sveta. Prav tako smo izboljšali sodelovanje z evropskim socialnim partnerjem, s katerimi se pogovarjamo v ključnih eh, obdobjih evropskega semestra, kar tudi zelo cenijo. Od začetka EU 2020 smo kot odbor prepričani, da mora biti naše delo enako kakovostno ali bolj kakovostno kot delo drugih eh, organov. Naše delo mora temeljiti na rezultatih, ki jih dosegamo, ne pa na političnih eh, ciljih. Svet Epsko je pri uh, določanju upravljanja v evropskem semestru bolj uh, spoštoval naše odločitve glede na sklep. Ekofin. Eh, Naš odbor in odbor za socialno zaščito sta bila spostavljena v skladu za to zakonodajo. Kot se zavedate, smo v zadnjih fazah eh, srednjeročnega pregleda eh, strategije EU 2020. Komisija je zato že predlagala nekaj sprememb eh, delovanja eh, tega sistema. Pogledali si bomo tudi končne predloge, vključno z osnutkom novih eh, smernic, ki bodo vključevali tako smernice za zaposlovanje in ekonomsko politiko oziroma politiko zaposlovanja. Imamo tudi skupno poročilo obeh odborov, ki ga je svet lani odobril in bomo pripravili tudi spremembe, ko bomo dobili ustrezne informacije. Nekaj o teh smernicah. Te smernice, sploh smernice za zaposlovanje, predstavljajo elementarni del uh, revizije, pregleda, predstavljajo široke usmeritve za Evropsko unijo v naslednjih eh, letih. To je del naših osnovnih nalog in začeli bomo z pregledom takoj, ko bo komisija pripravila priporočila, prav tako si bomo pogledali tudi eh, mnenje tega odbora in celotnega Evropskega parlamenta. V EMKO smo že povedali, da bi morali boljše izkoristiti smernice za zaposlovanje v zadnjih petih letih, eh, se niso dovolj uporabljale. Njihova strateška vloga je nekaj, kar moramo mm, bolj poudariti, postati mora bolj pregledna in eh, prijazna uporabnikov bolje moramo ugotoviti, ali potrebujemo eh, nove zaveze pri uporabi jamstva za mlade. Kar zadeva naloge, ki so tik pred nami, z leta 2015 se je evropski semester začel z eh, krkimi razmerami na trgu dela, kar eh, ovira gospodarsko rast na kratki rok in lahko spod kupuje evropsko konkurenčnost na dolgi eh, rok. EMKO pozdravlja osredotočanje na izvajanje investicije v eh, znanje in spretnosti v poročilih. Naše revizije so pokazali, da potekajo temeljite reforme, s katerimi je treba nadaljevati, nekatere okrepiti, seveda pa te reforme trajajo nekaj časa, preden prinesejo eh, rezultate. V kratkem obdobju pa ni mogoče pričakovati velikega napredka. Hvala lepa. Tomas Dominik je naslednji, ki je predsednik odbora za socialno zaščito. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Zelo me veseli, da sem danes z vami in vam lahko predstavim delo odbora za socialne zadeve. Gre za odbor, ki temelji na pogodbi in se ukvarja z vsemi zadevami povezanimi z socialno zaščito, z penzijami dolgoročne, na bolniškem podobno. Sredočamo se na dva osnovna stebra, nekaj že predstavil predsednik MK, eno evropski semester, drugo pa je sistematično delo pri ugotavljanju, kakšne so izzivi, s katerimi se soočamo v Evropi skupaj z drugimi akteri. Poskušamo tudi opredeliti politične rešitve. Podobno kot kolegi v EMKO na področju zaposlovanja, odbor za socialno zaščito eh, dela na multilateralnem pregledu in pripravo priporočil na področju socialnega varstva zdravstvenega varstva in pokojninskega varstva pripravlja tudi mnenja in podaja predloge svetov, ki predstavlja potem osnovo za končne sklepe sveta. Delo SPC-ja in tudi MK je bil zelo koristen v preteklosti. Odbor kot tak je edinino pripravljalno telo, ki je pristojno na področju eh, socialnega varstva in socialne vključenosti. No, prav tako se ukvarjamo s tematskimi pregledi aktualnih zadev, kot tudi poglobljenim eh, delom primernosti eh, oskrbe, kot tudi učinkovitosti sistemov socialnega varstva. Leta 2014 smo sprejeli pomembna, dve pomembni poročili, eno ustrezni socialni eh, zaščiti za starajoče se prebivalstvo, drugo pa o sistemi socialnega varstva v Evropski uniji, ki omogočajo učinkovito zadrževanje sredstev. Letos smo pripravili eh, poročilo o primernosti pokojnin eh, do konca leta. To je poročilo, ki predstavlja eh, primernost pokojninskih sistemov glede na starajoče prebivalstvo in da eh, to je tudi dopolnilo eh, k poročilo o sistemu vzdržnosti pokojninskih sistemov. Delamo tudi letni pregled eh, politike za socialno varstvo in socialno politiko, kar se vključi v letno poročilo rasti. Imamo tudi letno poročilo socialne situacije v Evropski uniji na osnovi naših osnovnih eh, orodij za spremljanje našem monitorju. Lansko leto je bilo zelo pomembno za naše delo, svet nas je prosil, da eh, skupaj z EMKOM eh, preverimo, srednjeročno preverim delovanje strategije EU 2020 v smeri bolj socialne Evrope. Pripravili smo tudi skup no, priporočilo, kar je svet EPSKO oktobra lansko leto tudi potrdil naše skupno mnenje, je pa udaril potrebo po eh, bolj uravnoteženih eh, državnih sistemih glede na eh, krizo in njene zahteve je Evropska unija ustrezno pripravila proračunsko politiko držav članic, pri čemer socialno varstvo tukaj zaostaja v prizadevanjih Obredili smo tudi tri prioritete se na politiko in, poz, in predvsem povdarili vlogo vključujoče gospodarske rasti in na tej osnovi pripravili prioritete za leto 2015. Ne smemo se osredotočati na preusmeritev strategij, ki jih imamo, ampak izvedbo reform, ki so nujno potrebne za to, da Evropa napreduje. Evropa 2020 in Evropski semester sta se pokazala kot koristna in, sta, in predstavljata katalizator za reforme. Osredotočiti se moramo na izvedbo reform, za katere smo se dogovorili. Seveda pa te reforme trajajo nekaj časa. Napredovati moramo z reformami, kjer imamo še vrzeli. En od največjih izboljšanj je okrepitev socialnega upravljanja v. Ob upoštevanju pa polne pristojnosti držav članic in principa subsidijarnosti ter upoštevanja socialne kohezije in socialne zaščite te. Evropski semester še vedno sledi izvajanju strategije EU 2020, pri čemer je vključujoča rast en osnovnih stebrov, zato imamo partnerstvo med eh, EMKO in nami za delo EPSKO sveta pri socialnih sistemi, sistemi socialnega varstva, pokojninskega varstva in zdravstvenega varstva. Vse točamo se na oblikovanje indikatorjev oziroma kazalnikov. Naredili smo velik korak naprej. In eh, predstavili vidna urodja za ocenjevanje napredovanja, redno tudi proučujem, kako se zadeve izvajajo za uporabo obstoječih orodij. Prav tako pozdravljamo integriran pristop, ki ga je komisija predstavila svojem svežnju o gospodarskem upravljanju. Nova komisija namerava doseči rezultat eh, z bonifikacijo za Evropsko unijo z trojnim A če želimo doseči vključujočo rast, moramo bolje upoštevati pri vseh politikah socialne vplive izbire politike. Tudi predvsem zaradi prednosti, ki jih to pomeni za gospodarsko rast in za poslovanje. Komisija namerava ukrepiti imeti nadzor nad eh, razvojem na področju socialnega varstva pri koordinaciji politik. To se nam zdi zelo pomemben cilj. Prav tako pa ugotavljamo, da moramo najboljšimi instrumenti, ki jih imamo na voljo, popolnoma integriran eh, pristop eh, je nekaj, kar se podbujamo, to popliva na makroekonomske, socialne, gospodarski razvoj, pri čem moramo uporabiti ustrezna eh, orodja v ustreznih forumih. Za zaključek bi podal tri sporočila. Nova agenda, tukaj moramo dati večji podarek na socialno agendo, finančni dobički morajo vedno vključevati tudi eh, poročitev upoštevanja socialnih strbov. Če želimo vključujočo raz, moramo se otočati na izvajanje in doseganje naših ciljev socialne varnosti in izvajati politike, eh, ki so namenjene temu cilju. Izboljšati moramo tudi način za doseganje socialnega razvoja v, z roko v roki z makroekonomskim razvojem in to za integrirano politiko, ki bo vse politične področje upoštevala na enak način. Najlepša hvala. For... Najlepša hvala. Uh, we'll go to the, uh, Zdaj bom dala besedo koordinatorjev za prvi krok uh, vprašanj. Gospa Moraša Ti za ELS. Madame la présidente. Najlepša hvala, gospa predsednica. Hvala lepa tudi za predstavitvi, ki smo uh, ju slišali, ki ste bili zelo uh, zanimivi. Imam nekaj vprašanj po vaših predstavitvah. E, najprej za gospoda Beversa. Vi ste izpostavili, e, kako ste ste se ukvarjali z preučevanjem brezposelnosti mladih in garancije za mlade. Ali ste pravzaprav eh, spremljali usporedno politiko za poslovanje mladih in eh, okrepitev eh, garancije za mladi in Eh, zaposlovanje mladih v eh, regijah, ki so v težavah. Eh, mislim, da je na terenu treba zagotoviti sodelovanje med vsemi ravnmi. Dejstvo je, da Eh, me zanima dejansko, kako povezujete vse to. Eh, v tem odboru smo se borili za to, da bi 20 odstotkov socialnega sklada eh, namenili boju proti revščini za socialno vključevanje in sedaj me zanima, eh, kaj pravite vi v zvezi s to temo. In tretjič, veliko se je bilo treba boriti za to, da bi Evropski socialni sklad eh, ne vključili v eh, kohezijski sklad kakšna je vaša vizija stvari, kako je torej z porabo sredstev iz Evropskega socialnega sklada oziroma eh, vaše mnenje glede udejanjanja, izvajanja tega sklada. Saj še nismo pri porabi sredstev. Potem druga velika točka, to je evolucija v smeri eh, kompetence. Eh, že eh, veliko smo govorili o poklicnem eh, izobraževanju in videli smo pravzaprav, da določene stvari ne funkcionirajo, kako je mogoče stimulirati zaposlene za to, da pač poskrbijo tudi za to potrdilo o kompetencah. Hvala lepa, tudi je Juta Štajnruk iz eh, SND bo dobila besedo med koordinatorji. Najlepša hvala, da ste danes z nami in najlepša hvala tudi za vaše informacije. Gospod Šanti je že omenjena problematiko brezposobnosti mladih, poleg tega se soočamo z vse večjo brezposobnostjo, dolgoročno brezposobnostjo kakšne ukrepe vidite za zelo usmerjeno delovanje na tem področju, tako da bi lahko bolje posegali v to zadevo. Ti ljudje niso samo izgubljeni za trg dela, ampak dolgoročno izginjajo tudi iz naše družbe. Vrčevalna politika je v Evropi veliko uničila. Nujno potrebujemo vlaganja, naložbe, investicije. Dejali ste, da mora investicijski načrt vključevati tudi socialne cilje. Kje vidite z vašega vidika možnosti za spremembe? Pri načrti, ki jih je predstavlja komisija, kje bi morali zadeve še izboljšati? Gospod Dominik. Govorili ste o pokojninah in eh, staranje družbe, da bi morali te sisteme med seboj uskladiti. Kako to mislite? Imate konkretne predloge, konkretne predstave, kako naj bi to izgledalo? Komisija je prejšnji teden pripravila letno poročilo o ciljih eh, na področju socialne in zaposlovanja. Izjava za medije je eh, dejala, da bi morali so države bolje prenašale krizo, če so imeli dobro delujoče sisteme socialne varnosti in ustrezna plačila za vse. Vprašanje je, zakaj nimajo vse države. programu za izboljšanje na tem področju, zakaj se stvari niso izboljšali. Andrija Ronakari, GUNGL. Hvala lepa. Hvala lepa za vaši uvodni predstavitvi. Zanimivo je bilo slišati, kakšno delo upravljate. Oba sta govorila o evropskem semestru ki je integralni del upravljanja. Pogledati se moramo celotno strukturo evropskega semestra. To je nekaj, s čem eh, se ukvarja komisija, s čem se ukvarjamo mi, nekoliko moramo spremeniti delovanje gospodarskega upravljanja. In mogoče bi morali spremeniti tudi evropski semestr. Socialni parametri in socialni kazalniki bi morali biti vključeni v evropski semestr, tako da si bomo lahko ogledali in ocenjevali eh, raven socialnega varstva. Veliki parametri, kot eh, je proračunski primankljaj, veljajo za najpomembnejše v tem trenutku. Kako lahko evropski semester Eh, prilagodimo za to, da bomo vključili tudi vprašanje zaposlovanja socialnega varstva. In to ne bo podrejeno vprašanjem proračunskega primankljaja. Ustvariti moramo nova delovna mesta. Ste razmišljali o možnih strukturnih spremembah, s katerim bi, bi to dosegli? Zdaj pa je v ti. Grazie, predsednik. Laura Agija. Hvala lepa, hvala lepa tudi za uvodni predstavitvi obih organov, na kateri se lahko obrnemo, če potrebujemo nadaljne informacije. Imam dve vprašanji in dve oceni v zvezi z položajem tudi garancije za mlade v Italiji. To je nekaj, kar doslej ni najbolje uspevalo, nismo dosegli niti minimalnih ciljev, e, instrument preprosto ne deluje. In ni najboljših informacij o tem, zaradi tega škripa tudi dostopnost. A je napaka pri našem delovanju ali manjka prava koordinacija. koordinacija je tistih, eh, ki določajo naloge in tisti, ki bi jih naj izvajali. V določenih državah je ta instrument dobro deloval, ampak v Italiji je to trenutno nekaj, kar eh, se zelo eh, redko koristi in v celotni politični zmešnjavi je ta instrument preprosto izginil, tako da se ne uporablja in bi ga lahko preprosto črtali. Kar zadeva prilagoditve na eh, splošne makroekonomske cilje. Eh, Vse čas se govori o strukturnih reformah in o proračunski politiki. Naj ne bi prekoračili omejitve zadolževanja kako pa je treba tukaj umestiti socialno dimenzijo, ki je nekako postisnjena v ozadje. Tudi socialna razsežnost mora biti zastopana, ampak očitno imajo prednost eh, gospodarske in proračunske teme, gospodarski cilji. so eh, glavnega pomena in socijala se mora temu prilagoditi. In še eno vprašanje v zvezi s pokojninami. V Italiji imamo določene minimalne standarde. Pokojnine pri prečasnem upokojevanju. pa so sploh, zelo nizke sploh eh, pri javnih uslužbencih. Gospod eh, Pevis bo naslednji. Hvala lepa, gospa predsedujoča, in hvala lepa tudi za postavljena vprašanja. Če nekaj povem k brezposobnosti mladi in eh, jamstva za mlade. V EMKO spremljamo uporabo jamstva za mlade. Torej, tukaj smo razvili celo serijo kazalnikov. Imeli smo že tri preglede za uporabo jamstva za mlade v vseh 28 državah članicah. Kar vidimo je neka mešana slika, kot bi lahko pričakovali. Nekatere države že imajo vzpostavljene sisteme za jamstvo za mlade, druge na zadevo gledajo z drugačnega vidika. Tukaj imamo tudi eh, povezavo z eh, pobudo za poslovanje mladih. Eh, sploh v tisti državi, kjer nimamo finančne podpore iz pobude za zaposlovanje. Je treba še bolj strajati na vzpostavitvi jamstva za mlade države, ki upravičeno dobivajo to finančno pomoč v okviru pobude za zaposlovanje. Je osnovni cilj v tem, da reforme, ki jih izvajajo, zato da zagotovijo uporabo jamstva za mlade, da so ti ukrepi združljivi z tem, z časom in pogoji, ko jamstva za mlade ne bo več. Tukaj gre za neke vrste strukturne reforme, ki izboljšujejo prehod iz šole v zaposlenost. In to je samo eno orodje, s katerim želimo pomagati pri tem prehodu. Vendar moramo na koncu imeti še jamstvo, potem ko se bo pobuda za zaposlovanje mlade že iztekla. To seveda tudi pomeni, da so določene države bolj napredne pri tem kot druge. Veliko tega, kar so države članice naredile, je zelo poglobljenega, vzpostavljajo partnerca, ki jih prej ni bilo. Tako da vse, ki sodelujejo v lokalni skupnosti z izobraževalnimi institucijami, sem, se ustvarja most med eh, izobraževanjem in eh, zaposlovanjem. Seveda je normalno, da se še ne vidi neposrednih rezultatov tega. Ampak eh, za države je to zelo pomembno in jim moramo dati nekaj več časa, preden eh, se bodo pokazali prvi rezultati. Italijansko eh, situacijo nekoliko poznam. Strukture, ki so bile vzpostavljene, partnerstva, ki so bila vzpostavljena predstavljajo velik korak naprej. Sporočilo jamstvo za mlade. Oziroma, v mnogih državah imamo težavo pri obveščanju glede možnosti, ki jih ponuja jamstvo eh, za mlade. Tako da mladi pogosto ne vedo, kakšne možnosti imamo. Imajo. imamo pa samo omejene povezave med uh, socialnim skladom in evropskim semestrom. Zato nas zelo zanima, kako bodo države uporabljali sredstva iz socialnega sklada. In upamo, da se bodo pri tem osredotočili na osnovne prioritete, ki so bile opredeljene v semestru dolgoročna zaposlenost, dolgotrajna zaposlenost in kvalifikacije, to je za me povezano med seboj. Ena pot za boj proti dolgotrajni brezposelnosti je po eni strani z gospodarskim razvojem, ampak to ni pristojnost eh, ministrov za, za, za socialne zadeve. Zato moramo spodbujati politike, kvalifikacije, aktivne politike, zaposlovanja. Nihče ne začne karijere kot eh, dolgotrajni brezposelni, vsi so najprej kratkoročno brezposelni in v teh eh, prvih fazah bi morali poskrbeti za to, da se ljudje vrnejo na trg dela, eh, treba jih je ustrezno usposobiti. Nekatere države imajo zanimive sisteme za profiliranje, tako da v zgodni fazi poskušajo ugotoviti, Mm, kakšne so možnosti, da ljudje postanejo dolgotrajno brezposelni. Mislim, da bi te dobre primere lahko izkoristili za to, da prepričamo tudi druge države o tem, da je mogoče več storiti. Kar zadeva evropski semester, ali potrebujemo spremembe, potrebujemo uh, eh, ravnovešenje, Mm, mislim, da sam evropski semester ni neuravnotežen in ga ni treba spreminjati. Tukaj moram zagotoviti ena, enakopravni položaj socialnih vprašanj, vprašanj zaposlovanja. Preko semestra se izvajajo politike, ki pa jih je potem treba uskladiti politične odločitve, ki se sprejemajo znotraj evropskega semestra. Morajo to upoštevati. In zdaj, ko počasi izhajamo iz krize, se te možnosti tudi povečujejo. Torej, pri vseh političnih odločitvah eh, preko evropskega semestra moramo zagotavljati uravnoteženost. Potem imamo postopke za odpravljanje neravnovesi. Ta postopek se osredotoča okoli zaposlovanjih kazalnikov. In kot je Tomas že povedal, moramo spostaviti bolj močne povezave med obema sistemoma in zagotoviti, da jih ne obravnavamo kot dva ločena svetova, ampak kot eh, integrirane elemente naše politike v celotnem semestru. Toliko z moje strani. Hvala. Kar nekaj zanimivih stvari je bilo izpostavljenih. Ena se je nanašala na naložbeni svežen komisije, ali naj to velja kot socialna naložba. Mislim, da je to treba povezati z modernizacijo schem eh, socialnega varstva in tukaj se soočamo s sodobnimi težavami, eh, zlasti dolgoročno brezposelnostjo. Programi socialne zaščite morajo biti prilagojeni tako, da bomo s pravimi naložbami vanje in pa viri omogočili, da se soočimo s težavami, ki jih imamo. Konkretno glede dolgoročne brezposelnosti moramo imeti programe, ki se prilagajajo situacijo, torej star, situaciji, torej starajočemu eh, se prebivalstvu. Ti programi morajo biti prožni, potrebujemo več osebnih prilagoditev, eh, prilagoditev situacij, tako da ljudje eh, ostajajo na trgu dela. To so vse pristopi, ki jih uporabljamo, na to se uh, osredotoča tudi komisija eh, glede modernizacije programov socialne zaščite. In o tem se bomo pogovarjali tudi v odboru za socialno zaščito. Vse to je treba imeti v mislih. Potem gre tukaj še za razprave v zvezi s pokojninami. Nasplošno se strinjamo, da se mora delovna sila prilagoditi eh, daljšemu življenju in eh, daljšemu obdobju dela. Torej, treba se vprašati, kako se prilagoditi eh, na trgih dela, kako prilagoditi programe socialne zaščite. To je uh, zdaj vprašanje, potrebujemo nek uh, status quo, potrebujemo ustrezne parametre in uh, vse to je treba uveljaviti v okviru modernizacije programov socialne zaščite. V okviru razprav znotraj semestra eh, s temi programi, programi modernizacije upoštevamo danosti, ki jih imamo v Evropi, recimo v Italiji imamo nek institut minimalne plače, potrebujemo institute, s katerimi lahko preverjamo raven eh, prednosti, ki jih zagotavljamo našim državljanom. Moramo imeti možnost primerjanja, da lahko zagotovimo, katere ukrepe socialne politike lahko zagotovimo, da bomo zagotovili ustrezen dohodek državljanom, da lahko preživijo. Eh, tudi na področju skupnih socialnih vrednot moramo v prihodnje še kaj postoriti. Tu bodo glavne točke na dnevnem redu odbora za socialno zaščito v naslednjih mesecih. Zadnja točka pa se nanaša na socialno razsežnost v, peza, v povezavi s socialnimi vprašanji v okviru semestra. Eh, že to mi je prej omenil, da imamo instrumente za to. Že v zadnjih letih smo se poglobljeno pogovarjali o kazalnikih na področju zaposlovanja in socialnega varstva. Uh, O tem smo se lani pogovarjali znotraj semestra, to je dobro izhodišče. Kaj pa zdaj potrebujemo? Skupaj v podpori komisije treba okrepiti povezavo med eh, socialnimi kazalniki in kazalniki, kazalniki eh, zaposlovanja. Torej, na tem je treba delati, vzpostaviti postopke, in eh, hitro moramo začeti razpravo o tem v različnih odborih in tudi znotraj komisije. Hvala lepa. Eh, Hvala lepa. Gospa Blinkevič, jutri vi ste zaprosila za besedo. Hvala, predsedajoča. Zahvaljujem se gospoduma Beversu in Dominiku za predstavitev dela njunih odborov. Naslednje vprašanje bi postavila. Oba odbora pripravljata priporočila na svojih področjih delovanja, recimo za smernice za poslovanja ali pa za pregled sistemov socialne zaščite, gre za priporočila državam. Jaz pa imam vprašanje. Glede na to, da zelo intenzivno delate? Ali menite, da imajo države članice dovolj politične volje za izvajanje teh priporočil, ki jih pripravljate, tako, da bi to lahko vplivalo na življenje evropskih državljanov? Gospod Bevers je omenil, da morda potrebujemo neke minimalne obveznosti, ne samo smernice, temveč tudi specifične ukrepe, kjer bo šlo tudi za eh, financiranje, recimo kot so jamstva za mlade. Ali potrebujemo take ukrepe? Jaz mislim, da jih potrebujemo. Potem je tukaj še eno vprašanje. Ali sta vajna odbora m, mm, že načrtovala, da bi razpravljala o učinku priseljevanja v Evropske unije? Zelo sem vesela, da imamo uh, prost pretok, ampak v nekaterih državah članicah se zmanjšuje število prebivalcev, ker se ljudje izseljujejo. Ne migrirajo samo iz ene države v drugo, temveč nasplošno iz starajoče se Evrope. Ali nameravate kaj postoriti na tem področju? Ali bo upravljena kakšna raziskava, ki bi bila koristna za države članice? Mislim, da je socialni model eh, le še prijetna stvar, ki se je lahko spominjamo, kajti zdaj imamo veliko socialno izključevanje, izključevanje revščino, brezposelnost. Vse to se le še razrašča. Kakšno je vajno mnenje? Ali lahko vajna odbora pripravita predloge na to temo, recimo jamstva za otroke, kajti imamo tako visoko stopnjo revščino med otroki, da je to zelo boleče. Seveda imamo zdaj eh, jamstva za mlade, ampak mislim, da moramo najprej pogledati, kakšni so temeljni vzroki. Imamo otroke, ki že od samega rojstva živijo v revščini. Potem eh, postanejo mladi ljudje, niso motivirani za delo, za služene denarja, za podpiranje družin. Torej, mogoče treba najprej pogledati same korenine, vzroke za revščino naših otrok, kajti živimo v najbogatejšem kontinentu tega sveta, pa še vedno imamo revščino otrok. Ali nameravate kakšne ukrepe na tem področju, gospa Mala? Oui. Merci, Najlepša hvala, gospa predsednica. Hvala lepa obima gospodoma za eh, prispevka. Torej, gospod Bevers, mi se ne strinjamo z vašim optimizmom, ko pravite, da ste veseli, da se eh, kriza odaljuje. Mi menimo, da je posem drugače in tu obstaja politična eh, odgovornost eh, preprečevanja najhujšega. Socialna zaščita se po eni strani financira z nacionalnim bogatstvom, vendar eh, v Evropi je malo držav, ki so kos eh, svojim financam, eh, vidimo zadožitev in očitno se nič ne bo spremenilo. Po drugi strani pa se financira z delom in mi obžalujemo v tem odboru, da je čedanje manj kakovostnih delovnih mest eh, in In sedaj pač slišimo predloge, ki so povsem drugačni od tega, na kar smo bili navajeni. Torej, mi potrebujemo povsem nove, drugačne ukrepe, na katere do sedaj še nismo bili navajeni. Moramo prekiniti z dosedanjimi eh, metodami. Eh, potem, gospod Dominik, govorite o modernizaciji. Eh, eh, torej, eh, če bo prišlo do modernizacije pozneje, in e je treba seveda tudi upoštevati eh, pravzaprav eh, upokojene eh, in dober eh, upokojenec pa je za zavarovanja dosti krat eh, mrtvi upokojenec. Eh, mi moramo seveda zagotoviti pravzaprav oboje dobro življenje v delovnem obdobju kot tudi v upokojitvi. Torej, treba je zagotoviti pravzaprav upokojitev tudi ob ob eh, neki starosti, eh, ki je dovolj zgodi, da lahko še eh, ljudje uživajo v svoji starosti. Gospod Valans, hvala lepa. Mene zanima, ali ste vi ali vaše organizacije preučevali pravzaprav eh, nek eh, skupni sistem eh, za boj proti brezposelnosti. Nek samo seveda v primeru večjih šokov bi ga potrebovali. Drugič, sedaj je če dalje daljša pričakovana življenjska doba in potrebno je seveda tudi podaljšati delovno obdobje se upokojevati pozneje. Zaradi brezposelnosti, zaradi prekinitev uh, v delovnem življenju, zaradi uh, skrajšanega delovnega časa, uh, zaradi tega, ker podjetja deloma nočejo zaposlovati prebivalcev starejših od 50 let eh, se v Franciji pravzaprav upokojujejo že ob koncu 50 let eh, ljudje. In eh, če se poviša starost ob upokojitvi, s tem pravzaprav ne bomo dosegli ničesar. In mi se moramo tudi vprašati, kako je stroški brezposelnosti pri, proizvodnost eh, eh, se pravzaprav eh, povečuje tudi z eh, digitalizacijo in zaradi tega je pač eh, vpliv na delovna mesta v Evropi zelo velik. Hvala lepa. Sedaj pa prosim za odgovore. On the, on the the... Hvala lepa. Najprej glede narave eh, priporočil, ki so specifična za posamezne države. Konec koncev gre za priporočila kot odbor skušamo zagotoviti, da so prilagojena, relevantna, da odgovarjajo političnemu stanju. Eh, skušamo zagotoviti ustrezen pritisk, eh, ko primerjamo posamezne države med seboj. Želimo, eh, da se priporočila kar najbolje uporabijo, ampak politična odgovornost še naprej ostana, ostaja in mora ostajati uh, Eh, v rokah držav članic. Torej, države članice so tiste, ki uporabljajo ta priporočila kot orodje politike. Narava samega procesa pa je taka, kot je. Mi lahko le dobro svetujemo državam, lahko nekoliko pritisnemo na nje, s temi priporočili, ampak sama politična odgovornost pa je na koncu zgolj v rokah držav članic. Potem pa migracija in vsi vidiki migracije. Če si pogledamo sklepe sveta uh, doslej, vidimo, da je uporabljen bolj ohlapen jezik in uh, ugotavljamo, da potrebujemo bolj podrobljeno, poglobljeno uh, Eh, razpravo v zvezi z delovnim programom z leta 2015, ko gre za migracijo delavcev znotraj Evropske unije. Potrebujemo bolj njensirano, bolj razdeljeno politiko oziroma nasvete za politiko, kot eh, smo jih imeli doslej. Lani smo se pogovarjali o možnosti, da bi imeli neke vrste scheme nadomestil za brezposelnost eh, znotraj Evropske unije ali pa Evropske monetarne unije. Potekala je odprta akademska razprava, ni pa še nobenega predloga politike strani Evropske komisije, ki bi ga imeli na mizi. Tako da se nam je zdelo koristno, da kot odbor, ki dobro pozna uh, eh, uh, eh, schemo nadomestil za brezposelnost znotraj Evropske unije, da mi o tem razpravljamo. Nismo eh, pripravili nekih uh, zaključkov, ampak uh, svetoepsko sem predstavil kratek povzetek, izpostavil sem različne stvari, ki jih je treba upoštevati, ko začnemo razmišljati o schemi nadomestil za brezposelnosti, eh, če bi imeli neke vrste vseevropsko schemo na tem področju. Ena izmed glavnih stvari, ki se je moramo zavedati, je, da so obstoječe scheme izredno različne in eh, da moramo vedeti, da bo lahko prišlo do tehničnih komplikacij pri kakršnem koli modelu, ki bi ga izbrali. Torej že tehnične komplikacije bi bile eh, velike, kaj šele politične, tako da se je tega treba zavedati. Potem pa še par besed v zvezi s starejšimi delavci v nekaterih državah članicah imamo trg dela za starejše delavce, tako da to je izvedljivo. Potrebujemo pa pozornost na vseh ravneh, tudi delodajalci eh, morajo prilagoditi svoje prakse, pa javne službe za poslovanja. Um, ehm, zaradi različnih razlogov se dosti krat ne vlaga dovolj v to področje, kajti eh, meni se, da starejši ne bodo mogli zlahka najti dela. Tako potrebujemo temeljne spremembe pri načinu delovanja naših trgov dela. Ampak tukaj ne gre samo za vprašanje tega, da nekdo pride do pokojnine. Potrebujemo ukrepanje tudi znotraj trgov dela. Ampak žal v nekaterih državah članicah. Uh, To še ni urejeno, v nekaterih pa vidimo, da to je izvedljivo. Torej, naš odbor se zanima tudi za to področje in tako omogočamo državam članicam, da se med seboj veliko naučijo, hkrati pa izmenjujemo izzive, s katerimi se soočajo različne države članice v Evropi. Hvala lepa. Zdaj pa še gospod Dominik. Hvala lepa. Različne stvari so bile izpostavljene, ampak logika v zadju pa je podobna govorimo o tem, kakšen je socialni učinek načrtovanih reform. V Evropi moramo sistematično oceniti uh, socialni učinek tega, kar naj bi storili v državah članicah. Recimo, ko govorimo o upokojitveni starno, starosti. Dejstvo je, da moramo najprej modernizirati naše sisteme. Kajti, če želimo, da ljudje delajo dlje, če želimo, da bomo prihodnje imeli dovolj delovne sile, kajti se soočamo se uh, s težko demografsko situacijo, v prihodnje bi lahko ostali s premalo delovne sile. Če želimo, da ljudje ostanejo na trgu dela, torej potrebujemo prilagojene sisteme. Poskrbeti moramo, da ljudje, če bodo delali dlje, ne bodo zaradi tega kaznovani. Treba jim je zagotoviti, da lahko delajo dlje in da dobijo ustrezna nadomestila v naslednjih letih moramo poskrbeti za to področje z modernizacijo schem socialne zaščite. Če ljudje delajo dlje, je dejstvo, da bodo morda imeli več eh, težav, tudi zdravstvenih težav, tako da potrebujemo ustrezne scheme eh, socialne zaščite. Vse to je treba upoštevati, ko govorimo o modernizaciji um, schem za zaščito. Treba je vlagati v socialno varstvo. Potem ste omenili revščino otrok. Dejstvo je, da se s tem problemom soočamo v Evropi. Zagotoviti bi morali, da se to odpravi. Imamo skupni dogovor, kako naj bi to dosegli. Imamo odprto metodo koordinacije, torej mehko zakonodajo. In zlasti na tem področju smo upravili že veliko dela, pripravili smo poročilo o revščini otrok in o tem, katera priporočila bi morali uporabiti, da se izognemo revščini otrok prihodnje. Torej, delo je bilo upravljeno. Zdaj pa moramo morda delati še bolj jasno in pa vzpostaviti nekatere referenčne um, vrednosti, tako lahko, da lahko države članice preverijo, ali so njihove reforme v skladu uh, s priporočili to, tako bi morali nadaljevati in to bi moralo biti izvedljivo. Hvala lepa. Še zadnje vprašanje. Preden začnemo z glasovanjem, Javier Lopez. Muchas gracias. Yo seré rápido. Um, quería hacer una pregunta concreta. Hvala lepa. Hiter bom. Imamo praktično vprašanje v zvezi s priporočilom, ki ga je izdala komisija lansko leto. Nanašalo se je na nesolventnost podjetij, kar nekaj držav članic eh, naj bi to izvajalo. Mislim, da je bilo to odobreno zadnjega marca. Eh, Dokument je bil zelo idealističen, govoril je o standardih, o namenih viranja, eh, dolga, o dajanju spodbud podjetjem, mm, da bi lahko začinile nove poslovne podjetje, eh, eh, projekte. Zanima me, ali veste, kako države članice izvajajo to priporočilo. Mislim, da se moramo spodbuditi, da bomo lahko v podjetjih, zlasti MSP-jih, zagotovili, da se dela z ljudmi, ne pa, da bomo delali samo s podjetji. Zakonodaja na področju nesolventnosti že vsebuje priporočila, tudi mednarodne eh, organizacije so pripravile priporočila glede standardov, recimo obstaja eh, zakonodaja. ki se je uporabljala za 150 tisoč ljudi na podrobju nesolventnosti. Eh, več tisočev v Nemčiji, več tisočev v Španiji. Eh, ljudi je bilo povezanih s tem. Potem je tukaj še vprašanje osebnega dolga. Mi smo imeli 400 tisoč ljudi, ki so imeli uh, osebni bankrot, ki so jih izselili iz njihovih domov. Gre za ljudi, ki ne morejo odplačevati svojih hipotek. Zaradi stopen, ki jih je nalagala Evropska centralna banka, smo imeli veliko težav, tako da. Ne vem, kako lahko pobegnemo temu socialnemu dolgu. Ti dolgovi so izredno visoki, to je gospodarska katastrofa in socialno je to nespremljivo. Gospod Bevers? Mr. Dominik, eh, Gospod Dominik, eh, mislim, da gre tu za veliko vprašanje in sicer porazdelitev revščine med eh, re, državljani. Mi moramo spremljati situacijo gospodinstev na splošno in mi moramo gledati, kako je z zadolženostjo eh, gospodinstev. In to je pravzaprav tudi indikator za bodoče trende revščine. To je ena izmed tem, ki jo pokrivamo tudi v našem odboru za socialno zaščito, vendar mi se moramo še naprej poglobiti v ta vprašanja, zato tudi, da dobimo določena priporočila, da najdemo pravzaprav eh, tudi eh, najboljše rešitve in da preprečimo situacije revščine. Dobro, potem se vam zahvaljujem eh, za to, da ste se odzvali na naše vabilo. Mislim, da je bilo zelo koristno, da smo vas lahko poslušali. In eh, veseli boste, bomo, če ponovno pridete, čez nekaj minutk, natančno ob 10.15, bomo začeli z glasovanjem. Thanks for the... Okay, we'll start the voting. Dobro, začeli bomo z glasovanjem. Začeli bomo s eh, pismom eh, o skladu za prilagoditev globalizaciji. Eh, začnimo z glasovanjem. Hvala lepa. Konec glasovanja. En glas preveč iz vrst ELS-a. Hvala lepa. Konec glasovanja in sprejeto. Potem drugo eh, pismo o globalizacijskem eh, stanku Belgija, Caterpillar. Kdo je za oziroma ne? Elektronsko glasujemo, začnimo. Konec glasovanja. Sprejeto, hvala lepa. Tretje pismo za um, sklad za prilagajanje eh, globalizaciji Asala Mittal. Začnimo s glasovanjem. Hvala lepa. Konec glasovanja. Sprejeto. Potem pa gremo na Evropsko investicijsko banko. Kompromis A. Kdo je za? Kdo je proti? Kdo se vzdrži? Sprejeto. Prvi odstavek. Predlog spremembe šest. Juta Steinruck za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Sedem. Havi Lovbe za proti, vzdržani. Mislim, da je bilo zavrnjeno. Preverili bomo. En glas preveč iz vrst LS. sprejeto. Predlog spremembe 8, Tomas Mann, za, proti, vstršani, sprejeto. Predlog spremembe 9, gospod Mann, za, proti, vstršani, sprejeto. Predlog spremembe 10, za, proti, vstršani. Stršani, sprejeto. Kompromis B. Za, proti, stršani, sprejeto. Predlog spremembe 16 za, proti, stršani, zavrnjeno. Želite, da preverimo elektronsko predlog spremembe 16? Ne. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis C za proti vstršani sprejeto. kompromis D za proti stršani sprejeto. Predlog spremembe 28 za proti stršani zavrnjeno, mislim. Predlog spremembe 29 za, proti, stršani, sprejeto. Predlog spremembe 30 za, proti, stršani, sprejeto. Predlog spremembe 31 za, proti, stršani. Zavrnjeno. Preverili bomo 31, ni bilo posem jasno. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 32 za, proti, stršani, zavrnjeno. Predlog spremembe 33 za, proti, stršani, zavrnjeno stršani zavrnjeno. Predlog spremembe 34 za, proti stršani zavrnjeno. Predlog spremembe 35 za, proti stršani sprejeto. Kompromis E. Kdo je za? Proti? Stršani? Sprejeto. Predlog spremembe 42 za, proti, stršani, sprejeto. Kompromis F, kdo je za, proti, stršani, sprejeto. Kompromis G, kdo je za, proti proti, vzdržani, sprejeto. Oseminštirideset za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe devetinštirideset za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe petdeset za, proti, vzdržani, sprejeto proti, stršani, sprejeto. Preverili bomo 50. ELS, en glas preveč. Sprejeto. Predlog spremembe 51 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 52 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis H za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 54 za proti stršani sprejeto. Predlog spremembe 55 za proti stršani sprejeto. Predlog spremembe 56 za proti stršani zavrnjeno. Preverjamo 56. enkrat moramo ponoviti elektronsko glasovanje. En preveč iz skupine ELS. Zavrnjeno. Predlog spremembe 57 za proti stršani sprejeto predlog spremembe 58 za, proti, zdržani sprejeto, predlog spremembe 59 za, proti, zdržani sprejeto, predlog spremembe 60 za, proti, zdržani zavrnjeno. Sedaj pa Glasujemo o osnutku mnenja v spremenjeni obliki. Kdo je za? Proti? Se popravljam. Elektronsko glasovanje. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. En glas preveč iz vrst ELS. Naj en umakne svoj glas. sprejeto. Najlepša hvala. Spodbujanje finančne udeležbe zaposlenih, kompromis A. Kdo je za? Proti? Stržani? Sprejeto? Sedaj pa končno glasovanje o tem eh, osnutku ustnega vprašanja. Kdo je za? Ne, glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa imamo še glasovanje o imenovanju upravnega odbora Evropske fundacije za usposabljanje. To je tajno glasovanje. Po abecednem vrstnem redu bomo glasovali. Šteli bomo samo glasove za. Torej, vi boste glasovali za ali pa sploh ne. prvi kandidat Jan Anderson. Začenjamo s tajnim glasovanjem. Samo glasove za, prosim. Če ne glasujete za, vam ni treba glasovati. Hvala. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 30 glasov za, potem pa Edith Bauer. Glasujemo. Konec glasovanja. 39 glasov za Edith Bauer. Jean-François Messier. Glasujemo. Konec glasovanja. 22 glasov za gospoda Mezjera. Sarah Parkin, glasujemo. Konec glasovanja. 17 glasov za gospod Parkin. Rezultat eh, glasovanja je naslednji. Jan Anderson 30, eh, Edith Bauer 39, Jean-François Mezier 22 eh, glasov, Sarah Parkin 17 glasov, kar pomeni, da bomo prva tri imena, Anderson, Bauer in Mezier, predstavili kot naše kandidate konferenci predsednikov.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 Čez eh, dve minuti bomo nadaljevali eh, s predlogom o pomorščakih. Prosim, da se umirite v dvorani, preden začnemo, kajti to poročilo je zelo pomembno za naš odbor. Uh, Sedaj bomo začeli s sestankom po glasovanju. Besedo dajem poročevalki za eh, direktivo oziroma spremembo direktiv v zvezi s pomorščaki. To je gospa Elizabeth Morin-Chartier iz skupine ELS. Beseda je vaša. Merci beaucoup, madame la Najlepša hvala, gospa predsednica. Danes dopoldan se bomo lotili tega osnutka poročila o direktivi eh, v zvezi s pomorščaki. To besedilo naj bi. Prosim. Eh, torej, To besedilo naj bi izboljšalo delovne pogoje oseb, ki delajo na ladjah, ki plujejo pod zastavo eh, Evropske unije. Eh, revizija tega besedila, pregled tega besedila je zelo pomemben in zadeva pet eh, direktiv in sicer direktivo o varstvu delavcu v primeru plačilne nesposobnosti delodajalca, direktivo o ustanovitvi Evropskega sveta delavcev, direktivo o določitvi splošnega okvira za obveščanje in posvetovanje z delavci, direktivo o približevanju zakonodaje eh, držav članic v zvezi s kolektivnimi odpusti in direktivo o ohranjanju pravic delavcev v primeru prenosa podjetij. Tu gre za pet eh, velikih evropskih direktiv, ki jih zadeva to besedilo. tu se pravzaprav ponovno uh, lotevamo projekta direktive, eh, ki je propadel uh, v našem odboru aprila 2014. Kolegi, ki so bili eh, pristojni za to uh, besedilo, bi morali delati v zelo kratkem času, zaradi tega, ker so se približevali koncu mandata in ni bilo dovolj časa za posvetovanja, ki so Eh, bila potrebna in ni bilo mogoče eh, zagotoviti sodelovanje pomembnih akterjev in eh, poročevalci v senci niso imeli dovolj časa, da se dogovorijo. Od aprila 2014 smo storili naslednje. Prvič, situacija se je spremenila zaradi tega, ker so socialni partneri zlasti eh, Eh, sindikati eh, dosegli pomemben dogovor. Eh, mi smo bili zelo angažirani, mi smo v novem mandatu pravzaprav imeli dolga pogajanja in našli smo torej dogovor ki zagotavlja zelo pomembno eh, ravnovesje med varstvom delavcem in izboljšanjem. Eh, dosegli so izboljšanje pogojev dela, hkrati pa so upoštevali posebnosti tega sektorja. Vse politične skupine so pozdravile ta dogovor. To smo ugotovili na izmenjavi mnen eh, decembra 2014. Jaz sem se tudi eh, posvetovala s socialnimi partnerji, seveda sem delala tudi z Evropsko komisijo in pomembno pa mi je bilo od samega začetka dela, da se povežem eh, s kolegi eh, iz različnih političnih skupin, sporočevalci v senci in imeli smo izredno konstruktivne pogovore, eh, In na tem mestu se jim želi eh, zahvaliti Agnes Jorgenus eh, za SND, Angereke za EKR, eh, eh, Ola Tornas, eh, Patrick Leeric eh, za GUE, eh, Jean Lambert za Zelene in eh, potem pa tudi poročevalcu iz vrst FT. EFT se prisrčno zahvaljujem. Eh, torej, eh, dobili smo pač eh, zelo veliko informacij na ta način. Naš cilj je, da izboljšamo privlačnost pomorskega sektorja, ki je zelo pomemben za prihodnost Evropske unije in eh, mi želimo doseči kakovostno in eh, številčno izboljšanje v tem sektorju in upoštevati seveda tudi specifičnosti tega sektorja. Hvala lepa eh, komisiji, socialnim partnerjem in tudi sekretarijatu našega odbora, eh, ki so omogočili to delo. Če dovolite, bi izpostavila določene predloge sprememb, ki upoštevajo tudi dogovor med socialnimi partnerji od predloga spremembe devet Eh, naprej pravzaprav upoštevamo dogovor socialnih partnerjev eh, in eh, to je velik napredek. V prvem predlogu spremembe povemo, kako pomembni so MSP-ji za ustvarjanje delovnih mest v Evropski uniji. V predlogu spremembe 2 smo hoteli izpostaviti, da moramo eh, preprečiti diskriminacijo delavcev. V predlogu sprememb 3 smo hoteli izpostaviti, da je diskriminacija toliko večja, ker obstajajo določene države, ki uporabljajo izključitve, izjeme, druge države pa teh ne uporabljajo. V predlogu spremembe 6 smo hoteli izpostaviti, da je potrebno globalno izboljšati delovne pogoje pomorščako o upoštevanju pogojev v tem sektorju. Predlog spremembe 7 je pomemben, kajti za izvajanje posvetovanj, naprimer pri odpuščanju, se upoštevajo nove tehnologije informiranja in komuniciranja. To je zelo pomembno takrat, ko so posadke na morju in niso v svojih državah. Torej, gospa predsednica, eh, predlogi sprememb Eh, so po mojem omogočili, da lahko dobimo novo direktivo, ki ne bi bila diskriminatorna za pomorščake. In najlepša hvala za to razpravo. Hvala lepa, gospa madam uh, uh, Moran Šohti uh, in sedaj pa gospa Juta Steinrück. Torej, eh, hvala lepa, govorim na mesto naše eh, poročevalke v senci, gospe Jongerius, ki pravi, eh, da smo tu s to direktivo dosegli bistveno več in da s tem želimo ustvariti pogoje za preprečevanje diskriminacije. Eh, socialni partnerji so predstavili predlog kompromisa, ki upošteva specifične eh, značilnosti eh, pomorskega prometa in ki pač najde odgovore za vse direktive. Gospa Moran Šahti je že upoštevala sporazum socialnih partnerjev, tako sedaj lahko zapiramo vrzeli in zagotavljamo, da bodo pomorščaki obravnavani na isti način kot kolegice in kolegi na kopnem. In zato socialni demokrati eh, podpirajo ta predlog. Agnes Jongerius se zahvaljuje socialnim partnerjem in tudi gospe Moran Šahtier. Mi podpiramo eh, cilje tega predloga, ki naj bi prinesli izboljšane delovne pogoje, izboljšan eh, dialog med delavci in delodajalci, eh, spodbujalo naj bi vse tudi boljše zaposlovanje v pomorskem prometu in mi upamo, da bo prišlo do hitrega sprejetja te direktive. Hvala lepa. Thank you, Mr. Gerike. Hvala lepa, gospod Gerike. Najprej bi se prisrčno zahvalil vam, gospod poročevalka, gospod Morin Šartje, za od vsega začetka dolgo sodelovanja in za poročile, ki smo ga prijeli prejšnji teden. Zahvaljujem pa se tudi komisiji za osnutek, ki je bil pripravljen v tesnem sodelovanju s socialnimi partnerji in predstavlja zelo uravnoteženo besedilo. Tudi sam sem veliko govoril s predstavniki iz pomorskega prometa, pomorščaki pa tudi eh, predstavniki lokalnih oblasti v obmorskih eh, mestih, ki pravijo, da se pravice pomorščakov ne smejo ostaviti na mejah. Eh, Zakonodaja na tem področju mora biti čezmejna, potrebuje evropsko razsežnost in to je stališče, ki ga moja politična skupina podpira. Treba je zagotoviti enake pogoje za pomoščake, ne glede na to, kje so zaposleni. Moščaki morajo imeti enake pravice kot njih sodelovci na kopnem in vsa pravila morajo veljati tudi in predvsem za manj in srednja podjetja ne smejo prinašati dodatnih, dodatne birokracije in opravnih stroškov, ki vplivajo na našo pomorsko industrijo. Zato moramo preveriti predloge sprememb. Najbolj se bojim, da bi vzpostavili pogoje, ki bi našim pomoršakom, ki plujejo pod evropskimi zastavami, omogočal slabše delovne pogoje kot ostalim, tako da ne bodo konkurenčni, konkurenčna pa bodo podjetja iz tretjih držav in to vsekakor ne more biti naš cilj. Potrebujemo jasna pravila, ki morajo biti hkrati tudi prožna. Priznati pa moramo posebno delovno okolje, ki velja za pomorščake. Delno pravo moramo oblikovati tako, da bodo imeli trdne temelje, in da bo naša pomorska industrija lahko konkurirala z ostalimi. Če bomo to dosegli, se s tem strinjamo tudi v IKR. E Hvala lepa. Ola Trnes iz Alde. Hvala lepa. Najprej bi se tudi jaz zahvalila poročevalki za odlično delo, ki ga je opravila. Popolnoma se strinjam s tem, kar je poročevalka povedala glede nujnosti in eh, pomena te direktive. Mislim, da gre za zelo dober osnutek eh, poročila socialni partnerji. Kot smo že slišali, so dosegli dogovor glede eh, teh določil. Mislim, da bi morali spoštovati dogovor z socialnimi partnerji in pripričana sem, da to poročevalka počne na določenih mestih pa se mi zdi, da poročilo odstopa od dogovora s socialnimi partnerji kot parlament, e, predvsem pa kot odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Veliko govorimo o pomenu socialnega dialoga in vključevanju socialnih partnerjev. Pri tem poročilu, pri tej direktivi pa smo dosegli dogovor med socialnimi partnerji in ker je temu tako, moramo to izjemno spoštovati. To poročilo je neke vrste preizkus tega, ali znamo izpolniti naše besede o spoštovanju socialnega dialoga ali ne. To me bo vodilo pri oceni poročila, se mi posnutek zdi zelo dober načeloma in se že veselim nadaljnega dela na tem poročilu. Hvala lepa. Hvala lepa, Jean Lambert Zeleni. Hvala lepa. Želela sem povedati, kaj naša skupina meni o tem poročilu. Najprej hvala poročevalki in socialnim partnerjem. Tudi mi se bolj ali manj strinjamo s predlogi, ki jih je podala poročevalka. Mogoče bomo pripravili samo enega, dva mm, predloga, zaradi tega, ker nima smisla minirati dela, ki ga je poročevalka že opravila. Od... Hvala lepa, Ticijana Begin iz FDDD. Hvala lepa, gospa predsednica, hvala lepa tudi pred poročevalki. Te direktive smo se lotili zaradi zagotavljanja enakih pravic za pomorščake, kot uh, jih imajo kopenski delavci, da spoštujemo tudi sindikalne pravice teh delavci. To je še posebej pomembno za mala in srednja podjetja, ki so dejavna na področju pomorskega eh, prometa. Podpiramo poročevalko v tem pristopu, vendar pa bomo s svojimi predlogi spremem prispevali k temu, da resnično izboljšamo pogoje za zaposlovanje in delo pomorščakov in da pri tem upoštevamo tudi zdravstveno varstvo, inovacije in tako naprej. Tudi na področju ribištva obstaja dogovor o delovnih pogojih in parlament bi ne bi smel, bi moral to podpreti. Hvala lepa. Rok za zložitev sprememb je 29. januar. Sprejem, sprejem v našem odboru je 1. april. Glasovanje na plenarnem zasedanju pa je pričakovano v mesecu aprilu ali maju. Pozabila pa sem dati besedo Madan Lopez Fontanije. Izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Ne pozorim, da sem poročevalka v senci v odboru za ribištvo in če si pogledamo obravnavo te direktive v obeh odborih, je vidim, da imamo vsi enake usmeritve, kar lahko olajša delo poročevalki Monoša Tje, ki je opravila zelo eh, dobro delo, ki ga tudi podpiramo. V odboru za ribištvo smo še rešli, slišali, da je zelo pomembno spoštovati dogovor socialnih partnerji, poskrbeti moramo za to, da bodo pomorščaki dejansko deležni ustrezne zaščite, ki bo enaka v vseh državah članicah, tako da ne bo prihajalo do izkrivljanja konkurenci, kot se trenutno eh, dogaja. Eh, imamo veliko izjem, ki jih je treba odpraviti, da bi poskrbeli za to, da ne prihaja do izkrivljanja konkurence. Tukaj treba spodbujati sploh eh, mlade zaposlene na področju ribištva, namreč primanjkuje podmladka. Hvala lepa. Hvala lepa, to je bilo zelo koristno. Gospa poročevalka, boste zaključili to razpravo? Euh, Hvala lepa, gospa predsednica. Rada bi se zahvalila vsem eh, kolegicam in kolegom, ki so spregovorili v imenu svojih političnih skupin in eh, tudi gospa Lope Fontane eh, kot poročevalka v senci in so povedali svoje eh, skrbi in želje. Mi bomo seveda še pregledali predloge sprememb in eh, poiskali tudi kompromise vsi skupaj. Naj odgovorim na opombo gospe Steinrück. Ta osnutek direktive lahko omenimo tudi v medskupini za sodelovanje med eh, evropskimi sindikati in evropskim parlamentom. Eh, se pravi, gre za socialni dialog eh, in ta osnutek direktive bi lahko obravnavali tudi v tej delovni skupini, če to želite. Najlepši bili ste zelo konstruktivni in naj zaključim, gospa predsednica. Dogovor ki je bil sprejet med socialnimi partnerji, je bil zelo uh, uh, težak in je pravzaprav tudi uh, razlog, da moramo mi najti primerno besedilo, uh, ki bo zaščitilo uh, posadke na ladjah, ki plujejo pod zastavo Evropske unije. Hvala lepa. Tudi sama sem mnenja, da gre za poročilo ključnega pomena. Potem prehajamo na 13. točko našega dnevnega reda. Gre za pregled eh, okvira za gospodarsko upravljanje. V ta namen bom dala besedo poročevalki Anne Sander iz skupine ILS. Izvolite. Merci, la Hvala lepa, gospa predsednica. Najprej se želim zahvaliti svetovalcem, eh, administratorjem, ki so mi pomagali pri pripravi eh, tega prvega mnenja, ki ga pripravljam kot eh, evropska poslanka. Besedilo, ki nas danes zanima, je mnenje za odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Odbor za ekonomske zadeve je sklenil, da sprejme poročilo na lastno pobudo o, komunika, o sporočilu Evropske eh, komisije eh, gre za eh, področje gospodarskega upravljanja. Besedilo, ki ga preučujemo danes, se nanaša na uh, prihodnost tega okvira za gospodarsko upravljanje. Gre za uh, rast in zaposlovanje v Evropi, ki jo želimo spodbuditi in zaradi tega potrebujemo koordinacijo ne samo na uh, ekonomskem in proračunskem uh, področju in zahtevati spoštovanje pravil na tem področju. Treba je zagotoviti tudi socialno koordinacijo, zato da zagotovimo uh, socialno nacionalno blaginjo in da eh, izkoristimo eh, potencijal na področju zaposlovanja. Eh, gospodarsko upravljanje naj bi imelo bolj socialen obraz eh, in naj bi upošteval eh, da je treba doseči zdravo gospodarsko situacijo, zdravo proračunsko situacijo, temveč mora poskrbeti tudi za dobro situacijo pri zaposlovanju in eh, eh, naši državljani naj bi dejansko podprli ta evropski projekt. Eh, v tej eh, V tem smislu sem se oparla na dve točki. Najprej sem eh, hotela povedati, kako deluje sedanji okvir in predlagati nekaj načinov za izboljšanje tega okvira, zato da bi bil bolj učinkovit in hotela sem, da se bolj upošteva tudi socialna razsežnost. Najprej sem predlagala, da se organizirajo sestanki, eh, skupni sestanki sveta EPSCO in sveta ECOFIN, eh, da bi pač sprejemali eh, specifična priporočila, s katerimi bi spodbujali eh, ekonomsko, socialno politiko in politiko zaposlovanja mislim, da je treba upoštevati tudi eh, socialne kazalnike eh, v vse preglednice eh, v okviru mehanizma za opozarjanje. To je zelo pomembno in treba je dejansko upoštevati socialne posledice makroekonomskih ukrepov in treba je pač še naprej uporabljati urodja, ki to omogočajo. Drugič, eh, hotela sem eh, eh, opozoriti na specifična priporočila, ki se dajejo vsako leto državam članicam. Mislim, da ni dovolj, da razmišljamo o kaznih. Mi potrebujemo okvir, ki bo spodbujal dobre prakse, ki bo stimuliral. In sedaj imamo to priložnost Eh, priporočila komisije so taka priložnost, pa naj eh, gre za ekonomska ali socialna eh, priporočila. Upam, da bodo države članice tu kar se da hitro uresničile. Tega naj ne obravnavajo kot dodatni strošek, temveč kot dolgoročno investicijo. Pomembno je torej preprečevanje brezposelnosti mladih, potrebne so pobude za zaposlovanje mladih, treba je spodbujati tudi čezmejno mobilnost, eh, potem morda tudi eh, razvijati eh, portal EURES. Vsemi temi ukrepi se bomo vrnili k rasti in zaposlovanju v Evropi. Tu gre torej za razmišljanja o izboljšanju okvira za gospodarsko upravljanje in Mi potrebujemo stalni ekonomski dialog vsemi institucijami, tako na nacionalni kot tudi na evropski ravni, hkrati pa je treba seveda tudi vključiti socialne partnerje, ki morajo biti eh, del evropskega semestra eh, in na ta način je treba tudi povečati demokratsko kontrolo treba je preprečevati in ne zdraviti, zato da ne bi eh, prišli eh, ponovno v tako situacijo, iz katere sedaj izhajamo. Eh, gospodarsko upravljanje mora upoštevati socialne vidike, z vidike zaposlovanja. E, treba se je torej vračati zaposlovanju, izboljšati socialne pogoje. To je najboljše e, orodje za ohranjanje zdravih e, finančnih e, Eh, politik. Eh, hvala lepa eh, in sedaj sem na voljo za izmenjavo o tem mnenju. Hvaležna bom za vaše pripombe in prispevke. Hvala lepa. Hvala lepo. Dajem besedo Sergio Cortiles Prieto iz SND kot poročevalcev Sensi. Hvala lepa, gospa predsedujoča, hvala lepa tudi pripravljavki mnenja za ta prvi osnutek in za razlage, s katerimi se lahko popolnoma strinjam. Zame gre tukaj za pomembno mnenje v začetku zakonodajnega obdobja. Sej moramo preveriti gospodarsko upravljanje. Opazili smo namreč, da je od uvedbe dvojčka in šesterčka evropski semester spostavil velike kar nesorazmerja med makroekonomsko politično koordinacijo ter vplivi na zaposlovanje in socialne zadeve ta uskladitev, odprava tega neravnovesja pri oceni gospodarske politike in njenih eh, vplivov eh, na socialne vidike, bo treba spremeniti. Jaz sem bil zadovoljen, če to ne bi, bila, ne bi bilo samo mnenje, ampak eh, če bi lahko uveljavili svojo vlogo kot enakopravno vlogo pri vprašanju zaposlovanja. Socialna vprašanja bi morali obravnavati enako pomembno kot gospodarska vprašanja. Tukaj bi lahko uporabili 15. člen in bili soporočevalci skupaj z odborom Ekon za to eh, temo. Ok, pet zadnjih let so imeli en eh, osnovni cilj in sicer, da dosežemo evropske politične cilje Evrope in držav in jih eh, prilagodimo agendi EU 2020. Ampak eh, od tega smo predvsej odaljeni zaradi tega, ker zaposlovanje in boj proti socialnim nepravičnostim nista enakopravno upoštevana. In tukaj bi lahko še marsikaj naredili. Naprimer, organizirali skupne seje EPSKA in ECOFINA, tako da bi se lahko sklevali. Ampak vse to, to ni predvideno. Če pa direktive in priporočila ne bodo za obe področji na isti ravni, potem svojega cilja nismo dosegli. Socialne kazalnike bi morali pri ocenjevanju ekonomsko-političnih eh, odločitev ustrezno upoštevati. Morajo biti konkretni in imeti pomembno vlogo. Od eh, sprijema šesterčka pa se nič ni spremenilo. Če neka država članica ne izpolni določili glede eh, meje primanjkljaja, se takoj sprejmejo sankcije. Če pa 25 eh, odstotkov brezposelnosti zabeležimo v neki državi, potem bi to moralo biti tudi nekaj, kar izhaja iz makroekonomskih razmer in vpliva na socialno situacijo. Ampak eh, tukaj nimamo nekega preverjanja evropskih organov in ti se tudi ne odzovejo. In prav to moramo spremeniti z okrepljeno demokratično legitimnostjo. Gospodarsko upravljanje ne bo imelo nič od eh, tega, če parlament ne bo enakopravno sodeloval z svetom in komisijo. V to sem prepričan. Evropski semester temelji na institucionalnem dogovoru med tremi institucijami, ki bi morali biti enakopravne. Parlament bi moral biti enakopraven svetu. Odločitve ki se spreminjajo, odločitve, ki se sprijemajo, ne morejo biti samo predmet eh, mnenja Evropskega parlamenta, ampak moramo krepiti našo vlogo pri političnem upravljanju, kot tudi vlogo nacionalnih parlamentov. Dosegli smo določen stopno koordinacije pri državnih proračunih, eh, ki morajo biti predloženi v evropskih institucijah, preden se predložijo nacionalnim parlamentom. Ampak tukaj na področju zaposlovanja nimamo takšne kontrole. Torej, k temu nimamo mnenja sveta komisije glede tega, ali je treba kaj narediti na področju socialne in zaposlovanja. Evropski parlamenti, nacionalni parlamenti zastopajo evropsko suverenost, tako da bi se morali imeti, da bi morali imeti pravico, da o teh pomembnih vprašanjih nekaj povemo. Pri tej temi preverbi gospodarske upravljanja moramo dati tudi možnost eh, sodelovanja ciljne družbe in socialnih partnerjev, ki se čutijo izključene. In če se sluči, čutijo izključeni predstavniki ljudstva, potem imamo tukaj povečanje euroskepticizma in populizma. Pomembno, kako ni dovolj, da imamo neformalni dogovor, moramo vzpostaviti tudi oradne poti eh, razprave, tako da bodo lahko sodelovali pri odločitvah eh, evropskih organov pri tem lahko delamo. Mislim pa, da je osnutek tega mnenja dobro izhodišče in tudi dober prvi predlog eh, pripravke mnenja. Seveda pa lahko eh, damo predloge, ki jo prepričali napake iz preteklosti. Hvala lepa, gospod Krasnodevski iz EKR, eh, e poročevalec v Senci. Hvala lepa, gospa predsednica. Hvala lepa tudi poročevalki oziroma pripravljavki mnenja za osnutek. V tem osnutku je veliko zanimivih zadev, sploh v drugi polovici, s čimer se strinjamo. Imam pa nekaj dvomov glede prvega dela vašega sporočila v prvi točki, ste vključili pozitivno oceno koordinacijskega postopka oziroma sklevalnega postopka med politikami. Mislim, da se vsi strinjamo, da je gospodarska razvoj v Evropski uniji nekje v daljni prihodnosti. Zato bi morali negativno oceniti naše doslejšnje delo in to bi se moralo odražati tudi v vašem poročilu. V naši skupini tudi vsi ne mislimo, da imamo avtomatsko povezavo med usklevanjem na evropski ravni in gospodarsko rastjo. še to mislim, da je ključnega pomena, da opozorimo na to, kar pravite v drugi točki, in sicer, da je treba oceniti učinkovitost in enotno uporabo eh, pravil upravljanja, ki jih imamo trenutno na voljo. In bi se pa navezal tudi na to, kar ste zapisali v deseti točki vaše ga mnenja in sicer, da nameravamo poglobiti in okrepiti evropski semester. To je vprašanje demokratične kredibilnosti ali demokratičnega deficita, če smo čisto odkriti. Mislim, da ne bi smeli eh, hvaliti naših mehanizmov koordinacije na evropski ravni, saj bo to pomenilo oslabitev vloge nacionalnih parlamentov. V tem odboru se ukvarjamo s socialnimi pravicami in zavedati se moramo, da imamo v nacionalnih parlamentih je tiste, ki vedo, kaj potrebujejo državljani. Če bomo te zadeve prenesli na evropsko raven, se bo še povečal občutek demokratičnega pomanjkanja v Evropi. Strinjam se, da bi moral Evropski parlament sodelovati pri osklevanju na področju gospodarskega upravljanja, vendar pa ne mislim, da bi naša udeležba tukaj lahko zmanjša demokratični primenklaj, ki ga imamo. Zato ne smemo govoriti o okrepitvi in poglobitvi evropskega semestra, temveč eh, bi bilo bolje, če bi evropski semester naredil bolj učinkovit, ampak eh, časovno omejen. Gospod Krasnodebski, hvala lepa. Poroč Ula Trnes eh, za Alde kot poročevalko Senci. Thank you very much, uh, Chair. Uh, Najprej naj se zahvalim pripravljavki mnenja za zelo dobro mnenje, ki izpostavlja pomembne točke povezane z okvirom gospodarskega upravljanja. Popolnoma se strinjam z poročevalko, kar zadeva zauzetost za pregled in eh, nadaljno gospodarsko konsolidacijo. Prav tako se strinjam s zvezanostjo evropskemu semestru in eh, priporočilom za posamezne države in dostop eh, do finančnih sredstev za manj in srednja podjetja. Strinjam se tudi z pozivom za tesnejši dialog med državami članicami in komisijo in izboljšanjem politične odgovornosti. Naša vloga odbora za zaposlovanje in socialne zadeve je na zadeve pogledati iz zaposlovalnega vidika. V mojem mnenju odbor za zaposlovanje mora slediti svojim najpomembnejšim ciljem in najpomembnejši cilj je ustvarjanje delovnih mest. Če želimo v Evropi ustvariti delovna mesta, kar poudarja tudi poročevalka v svojem osnutku, moramo nadaljevati z gospodarsko konsolidacijo. Zaupanje v gospodarstvo je temelj za zasebna vlaganja, to pa je temelj za ustvarjanje delovnih mest za mnoge evropejce, ki trenutno dela nimajo. To se odraža tudi v vašem mnenju, kar izjemno pozdravljam. Nasplošno sem zelo zadovoljna z tem osnutkom. Mogoče bom podala nekaj amadmajev glede potrebe po nadaljni gospodarski konsolidaciji in njenega pomena za ustvarjanje novih delovnih mest eh, ter eh, prispevka malih in srednjih podjetij pri ustvarjanju delovnih mest. Hvala lepa. Ne vidim Ines Zuber iz eh, GUE NGN, ki je pročeval kosenci, zato nadaljujemo z Moniko Vano iz Zelenih. Izvolite. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Hvala lepa, predsedujoča, hvala lepa tudi pripravljavki mnenja za vsa pojasnila. Povedati moram, da zeleni kritično gledamo na eh, besedilo in tudi na usmeritev tega mnenja. Nekateri predgovorniki so že omenili, eh, da analiza nekako gre mimo realnosti. V zadnjem eh, odstavku piše, da Evropski okvir gospodarskega upravljanja eh, prispeva k, eh, k pametnemu razvoju in tako naprej. Eh, treba je govoriti o dejstvih. Treba se zavedati, kakšne so maksimalne, kakšni so maksimalni zadani cilji. Mislim, da je treba te stvari izboljšati. Glede preostalega besedila, nekatere formulacije presegajo to, kar smo v okviru tega odbora že zapisali oziroma sklenili v drugih dokumentih, recimo govorimo o trajnostni rasti in kakovostnih delovnih mestih. Tukaj v tem eh, dokumentu pa več čas govorimo samo o rasti in delovnih mestih, tako da moramo eh, z vidika našega odbora specifično izraziti, da gre za več eh, kot zgolj rast in delovna mesta. Sveda je treba tudi bolj spostaviti cilje Evrope 2020, eh, varstvo podnebja, eh, boj proti revščini, strukturne reforme, tudi to je treba pravilno obravnavati. Te eh, reforme je treba upeti, ker so potrebne. Treba je spoditi socialne spodbude. Vse to je treba specifično napisati, eh, ne sme iti za dodatno eh, liberac, liberalizacijo, eh, temveč gre za večjo socialno zdržav in za boj proti revščini. Mislim, da je treba te elemente močneje spostaviti v besedilu. Poleg tega je tukaj še um, odstavek o socialnih kazalnikih. To je zelo uh, pomembna zadeva. Uh, pomembno je, da imamo modele prakse. Uh, Poleg tega pa je treba povdariti tudi povezavo z regionalnimi in lokalnimi eh, partnerji, torej gre za druge ravni v državah članicah. Tudi eh, te je treba doseči, da bomo lahko v okviru eh, strategije Evropa 2020 izmenjevali čim boljše mm, modele dobre prakse. Par stvari pač manjka, to so izpostavili tudi drugi pred menoj, med tem tudi demokratična odgovornost po eni strani znotraj evropskega semestra, po drugi strani znotraj civilne družbe v, v okviru evropskega semestra. O vsem tem razpravljamo zelo eh, diferencirano. Že prejšnja komisija je govorila o tem, da eh, bi morali civilno društvo, eh, družbo bolje vključiti v evropski semester in da potrebujemo ustrezne smernice in te smernice eh, je treba eh, zahtevati, spodbojati tudi v predloženem mnenju. Vsekakor bom pravočasno pripravila tudi ustrezne predloge sprememb. Hvala lepa. Eh, eh, Hvala. Laura Agija iz EFDD. Hvala, predsedujoča. Hvala kolegici za analizo. kot gibanje petih zvezdic, bi želeli izraziti mm, nekaj kritike, želeli pa bi tudi par pojasnil. Najprej, izražanje zadovoljstva um, nad ulogo gospodarskega upravljanja. Um, mislim, da gre tukaj za neravnotežje. Zelo pogosto je tako, da je gospodarsko upravljanje kot neke vrste prisilni jopič v mnogih državah in eh, ne omogoča polnega sodelovanja in razvoja. Zelo pogosto je tako. Treba je popraviti uh, neravnovesje. Namesto tega gospodarsko upravljanje prispeva k večjemu neravnovesju. Potem se govori o strukturnih reformah, vse dobro in prav, ampak eh, veliko bolj koristno bi bilo, če bi vključili socialne partnerje. Treba se je zavedati, da gre za življenje ljudi, da gre za dejanske pogoje na terenu. Dobro je, če govorimo o brezposelnosti, ampak treba se je pogovarjati o različnih vrstah brezposelnosti. Ne gre samo za brezposelnost mladih, ni samo ta vrsta brezposelnosti pereča. Veliko bolj zaskrbljujoče je, eh, ko vidimo, kakšna je dolgoročna brezposelnost eh, povezana z učinki krize v zadnjih letih. Obravnavanje brezposelnosti mladih. Mislim, da bi bilo bolj pomembno, da se bolj ukvarjamo z ustvarjanjem delovnih mest, kot pa s krepitvijo vloge MSP-jev. Ko pa govorimo o Evropski investicijski banki, je pogoste tako, da ta ne financira posojil MSP-jem. Um, večkrat se zgodi, da gre za večje projekte, tako da ne ostane prav dosti za MSP-je potem govorimo o mobilnosti, o čezmejni mobilnosti. Vse to je spet lepo in prav, če le pomeni priložnost za nas, da se premikamo. Ampak znotraj Evrope imamo tudi dva milijona prostih delovnih mest. Kaj to pomeni, da pošljemo mlade dela drugam? Kdaj pa bomo dejansko ustvarili delovna mesta v svojih državah? Kaj pa ti se države kjer je kriza, postale bodo puščave. Mislim, da taka rešitev naj, ni najboljša. Bolje obravnavati brezposelnosti tam, kjer se ta pojavi. Torej, treba ustvarjati delovna mesta v vseh državah, tudi tistih, kjer je kriza. Potem vprašanje mobilnosti. Tudi s tem vse lepo in prav, ampak bolje je, da se posod ustvarja večje število delovnih mest mest, sicer bomo imeli dele Evrope, ki bodo popolnoma zapuščeni, ker bodo ljudje iskali delovna mesta drugot. Rečeno je bilo tudi, da je bolje preprečevati kot zdraviti. Ampak žal smo zdaj v situaciji, kjer je bolezen zelo resna. Seveda preprečevanje je pomembno, ampak najprej je treba stvari pozdraviti. Če imamo bolno državo, je težko govoriti o preprečevanju, kajti najprej je treba ozdraviti državo bolezni, potem pa pride na vrsto preprečevanje. Zagotoviti je treba, da ima vsak otrok v Evropi kaj na krožniku, treba je preprečiti katastrofalne položaje nekaterih držav. Seveda je treba poiskati za zdravila za tiste države, kjer je največ revščine. Hvala. Hvala vam. Zdaj pa besedo spet dajem gospi Sander. Če imate še kaj povedati? glede tega, kar je že bilo rečeno. Izvolite. Merci, hvala lepa, gospa predsednica. Hvala lepa, drage kolegice in kolege, za vaše pozitivne prispevke. Prepričana sem, da nam bo uh, uspelo nadaljevati našo izmenjavo o določenih točkah. Tu gre za demokratsko legitimnost, dialog, evropski semester, okrepitev da ali ne. Uh, o izboljšanju vseh teh tem bomo imeli še priložnost eh, za razpravo. Za zaključek bi rada izpostavila agendo. Svedeli smo, da je v odboru za ekonomske zadeve agenda odložena eh, in to pomeni, da imamo tudi mi nekaj časa več v našem odboru. Strinjam se s sekretarjatom odbora za zaposlovanje, da če imamo možnost za razpravo o predlogih sprememb v odboru, ker ni bilo predvideno, bi bilo dobro pač, da to priložnost dobimo. 30. januar je rok za predloge sprememb, eh, seveda sem pa vam vsem na voljo za pogovor eh, tudi na bilateralni ravni. Najlepša hvala in kot rečeno, sem vam na voljo. Hvala lepa. Rok za vložitev predlogov sprememb je 30. januar. Sprejetje v našem odboru je načrtovano za 26. februar. Če bodo kakršnekoli spremembe, vas bomo o tem seveda obvestili. Začnemo 15 čez 3. Takrat začnemo z drugim poglavjem tega zasedanja. Hvala lepa za dosedanjo razpravo. Torej 15 čez 3 se spet sestanemo.